imam. Poslanska skupina socialistov in demokratov je vložila prošnjo, da bi gospa Mirjam Dali bila članica skupine za peticije. Mislim, da ni nobenih ugovorov, zato gospe poslanki čestitamo. Obveščam vas tudi, da je naslednja točka na dnevnem